Kolegice in kolegi, nadaljujemo. Prosim, da zasedete svoja mesta. Tisti, ki odhajate, prosim, storite to tiho, tako da lahko nadaljujemo mi z uh, sejo. Govorili bomo o sedmi točki na dnevnem redu, namreč o pregledu delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Veste, da tej temi posvečamo veliko pozornosti, pripisujemo visok pomen. Namreč izvajamo zmogljivost eh, nadzora nad tako pomembnim delom evropske zakonodaje. Danes se bomo osredotočili na direktivo o plačilnih storitvah na notrnem trgu in tudi na direktivo o, oziroma uredi, uredbo o medbančni proviziji, torej PSD2 in IFR. Pozdravljam Andrejo Andrijo z EBA, e Oliverja Sančeza in Rito Hečenbeg z generalnega direktorata za konkurenco. Kar zadeva PSD2, je EBA pripravila dva dokumenta za razpravo in sicer decembra 2015 dokument o prihodnjem osnutku regulativnih tehničnih standardov za autentikacijo strank in varnem poslovanju in posvetovalni dokument 11. decembra o osnutkih RTS glede izmenjave informacij in sodelovanja med organi, ki so pristojni za čezmejno opravljanje storitev. Tako da z velikim veseljem se že um, nadejamo nove razprave. Kar zadeva uredbo o ured, medbančni proviziji, sedmi člen zahteva, da so eh, kartične scheme in organi, ki obdelujejo ta plačila neodvisni. EBA je potem sprož, eh, pripravila osnutek uh, za ločitev teh eh, entitet, teh subjektov. Javni posvet se je zaključil 8. marca, danes pa bomo poslušali, kakšne so bile povratne informacije na ta posvetovalni dokument in kakšni so nameni EBA v naprej. Potem pa bomo slišali tudi, kakšni so pogledi komisiji. Najprej dam gosp besedo gospodu Enriji, potem pa ostalima dvema govornika, koma za kratek prispevek, prosim, da se omejite na 15 minut. Andreja, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, člani odbora. Dovolite, da vam povem, kakšno je eh, najnovejše delo EBA, ko opravljamo svoje eh, naloge v okviru uredbe o medbančni proviziji in direktive o plačilnih storitvah hvala za te naloge, kajti na ta način bomo lahko zagotovili enotni pravilnik in prispevali k konvergen nadzorni konvergenci v segmentu um, finančnih storitev oziroma uh, plačil malih vrednosti. Uh, Zelo smo zavezani k ciljem um, uredbe PS2. Dovolite, da vam na hitro povem, kako smo napredovali pri razvoju in upravljanju teh nalog. Kot ste rekli, smo dobili nalogo z šestim odstavkom sedmega člena IFR, kar zadeva ločitev uh, schem plačilnih uh, kartic in um, obdelovalnih subjektov. Razviti moramo regulativne tehnične standarde, zato uh, da bodo zagotovile, zagotovili subjekti neodvisnost pri svojem računovodenju, organizaciji in odločanju. O tem mandatu smo bili pravzaprav obveščeni precej pozno, kot in ko so se posvetovanja OEFR že končala. Čim smo to izvedeli, smo pripravili delavnico za sodelujoče v tej industriji in začeli smo z procesom razvoja politike junija 2015. Osnutek RTH smo objavili decembra 2015 za posvet in potem smo imeli tudi javno posvetovanje v tem obdobju, eh, ki je bilo deležne široke eh, udeležbe. Imeli smo 55 predstavnikov več kot dva ducata organizacij. Ta osnutek RTS se navezuje na organizacijsko neodvisnost, eh, kjer želimo, kar želimo doseči prek ločitve funkcij, neodvisnosti višjega menedžmenta in tudi z določenimi izjemami. Potem uh, se to nanaša tudi na neodvisnost računovodenja, tukaj želimo upeljati tako imenovani ABC, finančno načrtovanje po dejavnosti in potem tudi neodvisnost pri odločanju, kjer eh, želimo doseči takšne sostave uprav, kjer bi bilo čim manj na skriži interesu oziroma kjer bi bilo na skriži interesu preprečeno. Dobili smo 16 odgovorov in sedaj jih ocenjujemo, preden bomo predstavili končno snutek RTS junija 2016, torej v 12 mesecih po začetku dela. Potem naj povem, kako smo Uh, še nadaljevali pri IFR. E Torej, uh, imamo pravne um, pristojnosti, da razvijemo RTS, nimamo pa vsekakor nobenih pravnih pristojnosti, da bi zagotovili, da se ti standardi ustrezno in eh, dosledno izvajajo in da lahko nadzorujemo eh, nacionalne organe. V ta namen bi torej evropski zakonodajalci morali pravzaprav IFR vključiti v področje delovanja EBA s tem, ko bi spremenili našo temeljno uredbo in dodali dali, scheme plačilnih kartic in nadzorne organe v definicijo finančnih ustanov in pristojnih organov. Brez to vrstne spremembe pač ne moremo zagotoviti nadzorne konvergence um, na tem področju. Če, daj, če pridem na PSD2, tukaj imamo 11 nalog, v tem okviru 6 tehničnih standardov in 5 smernic. Imamo hude roke 12, 18 in 24 mesecev, ki se jih moramo držati, tako da bomo morali končati naše delo do januarja 2020. 2018, ko začne veljati PSD 2. Um, imamo tukaj mandate za obve, uh, obveščanje, za čezmejno upravljanje storitev, avtorizacije, nadzor, varnostne zahteve, poročanje o incidentih, uh, register EBA, postopke pritožb in tudi zavarovanje poklicne odgovornosti. Začeli smo že delati na sedmih teh mandatih in to uh, v, so, sočasno in pripravili smo en dokument za posvetovanje, kot ste omenili sami, decembra 2015 predtem pa je bila seveda direktiva PSD2 že objavljena v uradnem eh, listu. Največ sporov izhaja iz uh, močne oziroma stroge avt, uh, eh, autentikacije strank in varnih komunikacij kako bo lahko PSD2 dosegla svoje cilje za krepitev eh, konkurence, bo v veliki meri odvisno prav od teh RTS, ki bodo opredelili, kako trenutni deležniki na trgu banke komunicirajo z ponudniki, tretje, tretjimi ponudniki, ki želijo pravzaprav dobiti dostop do uh, plejšnih, prejšnjih plačilnih računov. Le 12 mesecev nam je bilo danih, da opravimo to nalogo in zato, da bi dobili čim več inputa, smo pripravili e, dokument za razpravo decembra 2015 za dvomesečno obdobje pri razvoju teh RTS-a bomo morali vsekakor um, nekako kompenzirati različne zahteve. Eno od, teh, uh, eno od teh vidikov je, da dosežemo veliko integracijo na celotnem notranjem trgu Evropske unije. Torej, to bi pomenilo, da eh, vzpostavimo en edini standard in da opredelimo ta standard v veliko podrobnosti. V drugi meri pa imamo tukaj če, da, um, s tem protislovno zahtevo, da se lajšajo inovacije med podjetji in s časom. V EBA smo prejeli 118 odzivov na to posvetovanje. To je največ oziroma drugo največje število odzivov kadar od našega obstoja. Le še posvetovanje glede bonusov za, oziroma nagrad za bančnike je bilo deležno večjega števila odzivov. Torej, te odzive trenutno ocenjujemo in pripravili bomo potem dokument za posvetovanje poleti letošnje leto in končni RTS naj bi bili pripravljeni v eh, januarju 2020. 2017, torej v 12-mesečnem roku. Dovolite, da na koncu povem, da smo sicer zelo zadovoljni z napredkom, ki smo ga dosegli pri razvoju naših mandatov in pooblastil, vendar pa mislimo, da bomo eh, deležni veliko težav pri izvajanju naše naloge zaradi pomankanja virov. V proračunu za 2016 nismo prejeli nobenih dodatnih virov za zagotavljanje naših nalog. Po leti 2014 so nas prosili naj ocenimo, kakšne vire bi potrebovali za to, da bi takrat izpolnjevali štiri naloge. Takrat smo povedali, da bi potrebovali tri dodatne zaposlene za polni delovni čas v prvem letu, dva v drugem letu in enega dodatnega zaposlenega potem za to, da bi razvijali te naloge in jih ohranjali. Vendar pa nismo dobili prav nobenih dodatnih virov, medtem ko so se naše naloge povečale štiri na enajst nalog. To pomeni, da smo predvsej hudi stiski. Uh, torej, nimamo res, resnično možnosti, da bi uh, Eh, dosegli vseh um, rokov, ki so nam bili naloženi. Sedaj smo eh, že pravzaprav um, rekli, da sta dva mandata manj pomembna, kar zadeva srednjih uh, kontaktnih točk in registra EBA. Upam, da je, so bile te uvodne besede koristne in seveda bom z velikim veseljem se pogovoril z vami, kako bi lahko uh, delovali na področju uh, te direktive in uredbe. Najlepša hvala. Hvala, vzeli smo na znanje tudi vsega, kar ste povedali, tudi nas namreč skrbijo vaši viri. Um, prav tako pa smo vzeli na znanje to, kar ste povedali, da nimate dovolj pravnih pristojnosti, ko gre za nadzor izvajanja uredbe o medmačni proviziji. Zdaj dajem besedo gospodu Salesu v imenu komisije. Yes, good morning, thank you, chairman. Uh, Hvala lepa uh, odboru, da uh, je organiziral posvet o tem pomembni temi. Pravzaprav nimam veliko dodati, le potrdil bi, da je res, da je zakonodaja PSD-2 pomemben del zakonodaje, pozitiven del zakonodaje bila je sprejeta in potrjena lani. Uh, Eh, tudi po zaslugi Evropskega parlamenta, ki je pomagal doseči visoko raven varstva potrošnikov in odprtja trgov. Mislim, da smo sedaj v klasičnem kontekstu, kjer eh, so, so pristojnosti med Evropsko komisijo in EBA zelo dobro porazdeljene, kar nas eh, zadeva v Evropski komisiji in v generalnem direktoratu FISMA, se zdaj osredotočamo na ustrezno in pravilno, eh, pravilen prenos tega pomembnega svežna zakonodaje. To počnemo z standardnimi urodi, namreč, da spremljamo države članice pri njihovih prizadevanjih, organiziramo redne delavnice o prenosu te zakonodaje. Prav tako smo že organizirali delavnico februarja, ena bo potekala tudi jutri in še štiri so načrtovane v letošnjem letu. Mora biti bo več delavnic potekalo še naslednje leto, tako da bi zagotovili, da bi vse administracije v vseh državah članicah imele potrebno znanje in urodje, s katerim bi lahko dosegli temeljito in točno, natančno izvajanje te zakonodaje takrat, ko bo to potrebno, torej januarja 2018. Kot je povedal gospod Andreja, imamo veliko ukrepov na ravni 2, ki jih je treba sprejeti in uh, skupaj z EBA nas druži interes, da bi ta prenos bil uspešen. Zelo tesno sodelujemo z EBA, imamo redne stike in izmenjave, s katerimi skušamo zagotoviti, da bo zakonodaja prve ravni in ukrepi za druge ravni ustrezno pripravljeni in potem tudi izvajani na ustrezen in pravilen način. Tukaj se bom ustavil, potem pa se lahko še kasneje odzovem na določeno vprašanje, ki bodo morda išla iz razprave. Hvala lepa.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 Eh, začela je veljati junija leta 2015, imamo tudi znane um, zgornje meje, ki so začeli veljati lani decembra. Potem drugi svežen pravil bo začel veljati letos junija, med njimi pa so tudi pravila glede ločitve schem in obdelave, torej eh, subjektov za obdelavo. Imeli smo tudi uh, platformi sestanek z državami članicami, kjer, ki so se ga odeležili ministri za finance in nadzorni organi, ki so potem govorili o izvajanju te uredbe. Potem bomo imeli naslednji tovrstni sestanek junija, še zlasti se bomo osredotočili na drugi svežen pravil in predpisov. Ključno vprašanje je, ali bo ta ureditev oziroma uredba delovala ali bo dejansko privedla do želenega učinka. Parlament in svet sta prosila naj opravimo študijo, ki bi ocenila vpliv in učinek te uredbe uredbe. Tako da imamo tukaj namensko ekipo, ki je bila vzpostavljena in že uh, je vzpostavila torej, raven parametrov tako da bomo lahko ocenili, kakšen bi bil učinek, kakšen bo učinek te uredbe. Danes bomo govorili torej o regulatornih tehničnih standardov za ločitev schem in obdelave. Torej, sedmi člen pravi, da morajo biti schema in, in, uh, in infrastruktura neodvisni z vidika računovodanja, organizacija in procesa odločanja. EBA sedaj dokončuje in uh, te regulatorne tehnične standarde. Kot je že bilo omenjeno, je bil dokument za posvet objavljen decembra 2015, javni posvet in predstavitev je bila februarja letos. Komisija je torej zadovoljna z napredkom, skrbijo pa na zamude. Torej, jasno je, da teh standardov ne bo mogoče sprejeti preden. Uh, začnejo veljati predpisi 9. junija. To pomeni, da bo uh, do se zastavljala vprašanja glede tehničnih standardov, katerim, ki bi jih naj spoštovala industrija. Seveda lahko akterji delujejo skladno z osnutkom tehničnih standardov, kakršni so bili objavljeni, vendar pa ni gotovo, da bodo takšni tudi v končni obliki. Torej to uh, nas skrbi. Potem pa nas skrbijo tudi še določene dodatne, posebne teme, namreč obstaja izjema oziroma odstopanje za, na področju inovativnih razvojev razvojev, inovativnega razvoja. Sprašujemo se, ali ni ta izjema preširoka. Potem imamo tukaj še koncept um, prikrojenega obdelovalca, torej scheme se lahko odločijo za ta um, že vnaprej omogočen uh, sistem obdelave in tukaj ne vemo, ali ne gre za diskriminacijo. Potem tukaj se sprašujemo, ali ne bi bilo treba imeti tudi mehanizem transfernih cen, zato da bi dejansko poskrbeli, da diskriminacije ne bo. In skrbi nas tudi um, izvršljivost teh standardov, predvidenje kodeks ravnanja za osebje v podjetjih, vendar pa niso predvidene sankcije in ni povsem jasno, kako se bodo ti standardi tudi konkretno izvrševali. In če zaključim, obstaja oziroma je zelo širok opis eh, deljenih služb oziroma storitev, vendar pa ni nekih kriterijev, Eh, ki naj bi jih te službe izpolnjevale. Torej, zelo tesno spremljamo eh, delo v EBI in veselimo se že um, nadaljnega napredka, tako da bi videli, ali bo do standard dejansko skladni s tem, kar je bilo predvideno v uredbi o medmanjši proviziji, vsekakor pa vas bomo obveščali o nadaljem napredku. Hvala lepa. Hvala vam. Zdaj pa dajem besedo poročevalcema na obeh dosjejih. Pablo Zalba dobi prvi besedo. Eh, gracias, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala vsem za vsa pojasnila. Še zlasti pa se zahvaljujem za to, da ste danes prišli na to sejo. Torej, uredba MIF pravi, da mora Evropski bančni organ predstaviti regulativne tehnične standarde Evropske komisiji do 9. decembra. To bi morali storiti že do 9. decembra lani, vendar pa je EBA predstavila osnutek teh eh, standardov, torej RTS, 8. marca letos. Torej, razumem eh, dvome, ki so bili izpostavljeni. Očitno želi EBA dokončne standarde predložiti komisiji maja, tako da bi potem podjetja pravzaprav imela zgolj mesec dni časa, da zagotovijo skladno ravnanje na področju ločitve med uh, schemami plačilnih kartic in uh, subjekti za obdelavo teh uh, kartic. Zanima me, kakšen je odziv komisije, kar zadeva to zamudo. Uh, vem, da oziroma zanima me, ali komisija predlaga pristojnim organom, da se tudi standardi za uredbo MIF odložijo, zato da bi imeli potem podjetja dlje časa, da ravnajo skladno za uredbo. Hvala, gospod Tajani. Grazie. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najlepša hvala tudi predstavnikom EBE in komisije za njihovo predstavitev, pa tudi za upravljeno delo. Torej, za razvoj dela eh, na dveh aktih, to je certifikacija določenih strankov, ter izmenjavo informacij med nacionalnimi oblastmi dobro je, da se je zaključila, zaključil del tega postopka. Celotni postopek pa je žal šele na začetku. Želel bi komisijo in EBO spomniti na to, da ima Evropski parlament politično voljo in to je dokazal v direktivi prejšnjega maja. Tako kar zadeva uh, tehnične standarde kot uh, pravila o komuniciranju, je parlament ustrajal eh, pri tehnični neutralnosti prostopkov. Standardi ne smejo biti instrument, ki bodo operaterje izključili iz trga. To velja za nacionalne uh, oblasti, kot tudi za bančne institucije ravno nasprotno, te postopki morajo biti odprti in neutralni. Tehniki in, te, in tretji ter potrošniki morajo biti v položaju, da lahko uporabljajo in razumejo te postopke. Treba je preprečiti, da bi neki birokratski jezik in uh, um, omejil sodelovanje pri tem novem sistemu ki je zelo pomemben in um, zaradi katerega naj bi ta sistem plačil postal bolj dostopen ter se odzival na stanje na trgu. Parlament bo uh, podrobno spremljal, uh, če je njegova, njegov namen, namen parlamenta resnično uh, Eh, upoštevan in to želim povedati EBI in komisiji. Za nas to predstavlja prednostno nalogo. Um, smo na strani uporabnikov, potrošnikov in ne sme priti do um, izključevanja vsega tega. To se še ni zgodilo, mi pa moramo um, nadzirati, da se to ne zgodi. Pripričan sem, da uh, tako EBA kot komisija bosta podala uh, pozitivno odgovore na vprašanje parlamenta. Hvala. Hvala. Sedaj pa Oli Ludvikson, poročevalec v Senci. Eh, Najlepša hvala. Ugotoviti moram, da je vprašanje delitve med sistemom, eh, karti, kartic in eh, subjektom za um, obdelavo je zelo pomembno, zato da bi prišla do konkurenčnosti na trgu. Močna konkurenca je dodatna vrednost te uredbe. Zato da bi izboljšali situacijo na področju konkurenčnosti, bomo zmanjšali stroške za podjetja in uh, uporabnike. Eh, stan, tehnični standardi in um, delitev na tej ravni je nekaj osnovnega, kar je sedaj treba podrobno, podrobno opredeliti. Videli bomo, kako se bo to uveljavilo v prekso. Eh, tehnični standardi po mojem mnenju na pravi poti in tudi mi smo to zahtevali za to, da bi se skupaj pravilno delovalo. Predlog ne sme biti eh, razvodene, se ne sme razvodeneti v svoji končni verziji. Tega besedila ne smemo ošiti moči biti. Pomembno je, da izvajanje tehničnih standardov da se ti eh, standardi aktivno izvajajo in uh, tre, morajo biti sprejemljivi za operaterje uh, na trgu. Operaterji ne smejo bojkotirati pravil, ki jih mi ustvarjamo, kar pa zadeva PSD2. Tehnični standardi so ključnega pomena za to, da bomo videli pravzaprav, kako bo PSD-2 delovala v praksi. E, dobra konkurenca je nujno potrebna za pravilno delovanje trga. Ključnega pomena je, da imajo vsi operaterji enake, e, enake pogoje in to je tudi namen e, tega zakonodajnega akta. Potem komuniciranje med vključenimi akterji. Ena izmed, to je ena izmed najpomembnejših vidikov, po mojem mnenju. Predvsem, kar zadeva varnost, tam mora biti vse jasno. V, v potrošniki se morajo počutiti varne. Drugič, ne smemo uvesti določil, ki bi na neki nadrejeni ravni uh, ustavljali uh, poslovne načrte operaterjev. Operaterji, ki so že aktivni na trgu, morajo še naprej delovati. Nesprejemljivo bi bilo uh, neke formulacije, ki bi m, mm, predvidevale neke rešitve mm, splošnega, splošne preusmeritve, redirect. Jasno mora biti, da model obdelave in tudi um, sodelovanje z tretjimi operaterji, vse to mora biti usklejeno. Tehnični standardi ne smejo odpirati možnosti za banke, da bi zgradile neke zelo podrobna določile, ki bi se dodali k temu, kar že obstaja na trgu. Potem tretji operaterji ne smejo avtomatično eh, postati manj privlačni zaradi teh eh, pravil. Nekatere banke se bodo morda skušale izogniti konkurenci in se bodo um, odpovedale določenim ulaganjem. Potem delitev med bankami in tretjimi operaterji mora biti fleksibilna. Tehnične platforme morajo biti fleksibilne, naprimer pametni telefoni, um, tablice in podobno. Vse to mora biti odprto. Nasplošno, to, kar se ustvarja, mo, morajo biti pravila, odprte konkurenčnosti z tretjimi operaterji na trgu. Seveda bomo odblizu spremljali celoten postopek in eh, podrobnosti o tehničnih standardih, ki so zelo pomemben eh, postopek. Najlepša hvala, sedaj pa Ashley Fox. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če lahko govorim o uredbi IFR najprej kolegi iz EIB so povedali, da so bili pozno obveščeni o tem mandatu in mislim, da so bili tukaj zelo uljudni celo do zakonodajalcev, kaj ti eh, zahteva po tem tehničnih standardih je prišla na koncu trialoga in eh, tam ni bilo nobenega posvetovanja z EIB menim, da je zelo uloga zakonodajalcev, da kritizira EIB, ker je bila pozna EBO. Ebo, pardon, Ebo, ker je bila uh, pozna in ker ni pripravila realističnega um, urnika. Mi kot zakonodajalci bi morali biti bolj pozorni, ko zahtevamo od komisije in drugih uh, evropskih uh, organov, da v zelo kratkem času uh, um, pripravijo nekaj in potem to prinesejo v odbor in rečejo, zakaj tega niste storili prej. Odgovor je, če bi jim dali morda malo več časa in bi jih prej obvestili. Uh, dejstvo je, da smo uh, zahtevali te tehnične standarde ob koncu trialoga in ta trialog, veste, da ni najboljši prostor za to, da se pripravlja zakonodaja. In če sem prav um, ehm, razumev je svet in ne parlament zahteval te tehnične standarde. In to je moj pogled na to, kako smo prišli sem. Ali lahko EBO in komisijo vprašam, to, kar se uh, skušamo izogniti, je, da bi te kartice dale neki prednostni, um, prednost drugim konkurenčnim storitvam. Ali imate kakšen primir, uh, kjer bi prišlo do kršenja konkurenca v preteklosti pri tej uh, delitvi, ki jo mi predlagamo? In potem drugo vprašanje, ki prihaja z drugega vidika, je, če je prišlo do takih kršitev, ali menite, da preprosta delitev um, organizacije in in eh, računovodstva, da bo to zadoščalo, zato da bi se eh, lahko spopadli s takimi kršitvami. In sedaj pa če spregovorim še o PSD2 in povem, da v Združenem kraljestvu in je bila ustanovljena odprta delovna skupina za to, da bi združila razne operaterje in da bi pripravili skupen okvir in eh, nek odprt nek skupni umestnik, ki bi, ki bi omogočal varno delitev podatkov med bankami in tretjimi operaterji. In poročilo, ki ga je pripravila ta skupina, pravi, da skupni varnostni standardi bi morali olajšati eh, bankam mm, preverjanje, če imajo te tretje stranke va, um, varovalke, preden se dostopi do, o, do m, podatkov klijente. S tem bomo tudi znižali tveganje za uh, stranke. E, ta delovna skupina v Združenih kraljestvih je predlagala ustanovitev neodvisnega organa in da bi imeli nek seznam odobrenih strank. In zanima me, če bi eh, komisija, Evropska komisija želela preiskati eh, nekaj podobnega v okviru EU in s tem bi morda lahko odgovorili na pomisleke bank pri ravnovesju med varnostjo in, eh, mm, in odgovornostjo v okviru PSD2. Hvala. Hvala, Sofi Intveld. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želela bi se strinjati z tem zadnjim predlogom, ki ga je podal Ešli. Mislim, da če pogledam primer v moji državi, opaž, opažam, da nekatere banke uporabljajo um, odsotnost skupnih standardov. In tako onemogočajo nove vstope in izkrivljajo konkurenčnost. In zato bi bilo to dober korak naprej. Dejstvo, da bo to nekaj časa trajalo, preden bo PSD2 začela veljati in ta čas uporabljajo za to, da zmanjšujejo konkurenčnost, ne pa za to, da bi eh, ta čas porabili za pripravo na odprtje trga. Vendar pa sem imela drugačno vprašanje. Vprašala sem za to, da bi SEPO vključili v to um, točko na dnevnem redu. Vidim, da tega niste omenili, vendar pa sem Evropsko komisijo prosila, da bi poročala o izvajanju sepe. Imamo sporočila o državljanjem, ki se še vedno soočajo z težavami. In e, pozno smo dobili zelo kratek odgovor se strani Evropske komisije. Menim, da bi e, SEPA si zaslužila daljši, daljše poročilo o svojem izvajanju. In zato me zanima, če Eh, sekretarjat eh, odbora Ekon tega zato ni zaprosil eh, komisijo in če bomo morda tako poročilo dobili v prihodnosti. Hvala. Mata kart ja ne vidim. Gospod Rejman, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Govorim v imenu Svenja Golda in želel bi povedati, eh, zastaviti tri vprašanja. Kar zadeva plačila s kreditnimi karticami, kaže, da um, ponudniki teh, um, teh um, kartic uporabljajo uredbo IFR in, in uvajajo nove stroške in pristojbine, ki niso vključene v uredbo. Ali je komisija tudi zaznala take prakse? In če je to zaznala, kakšne ukrepe bo sprejela proti temu, zato da bi se temu torej izognili. Potem PSD2 in njeno izvajanje, kako EBA uh, eh, eh, želi zagotoviti varna plačila, zlasti tista, ki ki se dogajajo pri nakupih? To bi bilo tretje vprašanje. Thank you, Marko Valli. Hvala, Marko Valli. Non ho un intervento da fare su questo punto. Nimam nič povedati o tem. Najlepša hvala. Tudi Barbare Kappel ne vidim. Besedo lahko predamo Andrej. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prva točka glede zamude pri RTS in pri delitvi bi želel najprej povedati, da je tukaj jasno. V idealni situaciji Želim povdariti, da smo resnično zavezani rokom, ki jih dobimo pri zakonodaju. V večini primerov nam to uspe, v drugih primerjih pa žal tega ne eh, uspemo. In kot je bilo povedano, smo ta mandat dobili zelo pozno in zato se nismo mogli še pripraviti, ko so pogajanja še potekala. To je področje, kjer zahtevamo um, veliko podatkov od subjektov za obdelavo in pa tudi tistih, ki nudijo kartice. In um, tukaj ne bom govoril o virih, ne bom tega poudaril. Dirk je vodja enote in pred dvema, če pred dvema meseca je bil samo en strokovnjak ukvarjal se tem. Želim povdariti, da nekateri RTS, ki bodo vstopili, začeli veljati po tem, ko začne veljati primarna zakonodaja, da to ni nekaj novega. To se je zgodilo že večkrat, več mandatov več mandatih je eh, prišlo do tega, da so bili RTS-i definirani kasneje. In poleg naše zamude bi lahko prišlo tudi zamude pri sprejemutju v komisiji ali pa pri reviziji, ki jo izvaja parlament. Torej, tak časovni okvir ni nekaj nenavadnega. Eh, želimo razjasniti vsaj pri posvetovanjih, da bi pričakovali da bodo naši končni standardi na voljo um, okoli trenutka, ko zaveze postanejo um, obvezujoče. Torej, tako da bodo lahko vsi zagotovili svojo neodvisnost pri sprejemanju odločitev in pri odgovornosti in uh, se bodo lahko sklecevali na te standarde. Tudi Eh, oblasti bi lahko upoštevale um, te standarde pri, um, v tem umestnem obdobju. Um, to bi nam pomagalo pri tem eh, prehodnem obdobju. Potem. Zavedamo se poudarka parlamenta mm, in potrebe po neutralnih podobkih in potem, da morajo biti standardi odprti in da, da vsi, vse prednosti pridejo do končnega uporabnika. Um, To je gonilo našega dela in seveda bomo sodelovali z vami za to, da bomo zagotovili eh, doseganje teh ciljev pri eh, našem delu. vesel sem mm, tudi mnenja, da grejo eh, standardi RTS v pravo smer. Potem eh, upoštevali bomo tudi komentarje, ki smo jih prejeli in um, to vnesli k malu. Potem ne želimo usiliti um, vsem uh, akterjem istega poslovnega modela, upoštevamo sorazmernost in uh, upoštevamo razlike v praksi. Seveda pa bi želeli uveljavati uh, skupna načela uh, pri pripravi zakonodaje. Dirk morda bi ti odgovoril še na nekaj vprašanj. Mislim, da nekaj vprašanj ni za nas, ni, ni, niso namenjene nam. Recimo to, kar zadeva različne oblasti, v, organe v Evropski uniji, ki zagotavljajo um, varnost. Mi nimamo pristojnosti za to um, nalogo, ampak v skladu z PSD2 imamo majhen mandat za to, da zagotavljamo usklajenost teh standardov med eh, raznimi organi in zato bomo seveda podprli sodelovanje in visoke standarde med različnimi organi. Sedaj pa bi besedo, eh, s tem bi zaključil pravzaprav. Najlepša hvala, gospod Sales če mi gospa Sales, najprej bi govorila o uredbi IFR, zabeležila sem si pet točk, kratka bom. Vprašanje gospoda Zalvasa. Izvajanje sedmega člena, ali naj bi to predstavili, glede na zamudo EBA, mislimo, da to ni potrebno. E, nacionalni organi lahko začnejo izvajati to tak to določilo. Člen 6.6 pravi, da EBA lahko razvije standarde, ni pa nujno. In eh, EBA bi se lahko odločila, da ne bo razvila teh standardov in potem bi to bilo v rokah nacionalnih eh, organov in oblasti. Nacionalne oblasti lahko začnejo izvajati člen takšen, kot je. Lahko si pogledajo osnutek standardov, ki jih je objavila EBA, vendar pa so prosti pri tem, lahko to storijo ali ne in zato ni potrebno preložiti izvajanja. Potem mislim, da smo si dobro zabeležili to, kar je povedal gospod Leftwigs, da učinki, učinke um, te uredbe ne bi smeli razvodneti in to bomo upoštevali pri dialogu z EBO, ko bomo seveda pripravili Potem gospod Fox, mislim, da je dobro, če komisija in svet dasta e, um, komisiji več časa. E, in standarde ni treba razviti, dobro je, da jih imamo, da se je EBAR odločila, da jih bo razvila in e, dobro je, da se posvetuje z industrijo, dobro je, da imamo bolj podrobne standarde in da komisija, svet in parlament imata možnost, da jih proučita, ampak to pa ni nujno. in zato je to dober izid. In mislimo, da ni potrebno um, um, prestaviti in da EBA dobro dela, ne želimo jih kritizirati. Potem primiri, za katere ste prosili o tem, da uh, ni prišlo še do rešitve takih težav. Imamo take primire v energetskem sektorju, ne vem, če ste si jih ogledali. Lahko povemo, da uh, um, dobivamo neformalne pritožbe, ki pravijo, da so scheme da nudijo vezane storitve. Vendar pa, če pogledate konkretne primire, na nizozemskem imamo primir, je bil primir ob koncu leta 90, ko so oblasti prisilile banke, da imajo neko skupno infrastrukturo. In tukaj je šlo za razvezavo. In um, drugi primer, da se banke odločijo, da v okviru kart SEPA imamo že infrastrukturo in scheme in da uh, je to tudi prevzela Evropska centralna banka, ki je razvila standarde za eh, delitev eh, schem in infrastrukture. In potem zadnja točka, to, kar je povedal gospod Gigold, o tem, ali se komisija zaveda, da obstajajo pritožbe glede bank in schem, ki si izmišljujejo nove pristojbine, da um, to smo zaznali in to proučujemo. Previdni moramo biti, kaj ti prišlo bo do izogibanja tega, če torej dejstvo samo, da se te pristojbine zvešajo, to še ne kaže na to, da se jih tudi izogiba. Obstajajo take domneve in proučili jih bomo tudi skupaj z nacionalnimi nadzornimi organi, ki so tiste, ki jih morajo v prvi vrsti proučiti. Najlepša hvala. You, hvala, gospod Sales. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nekaj odzivov, zlasti na PSD 2. Najprej se strinjamo z komentarji gospoda Tajanja in Ludviksona, da osnovna načela PSD2 je treba spoštovati in naša vloga je, da se začetni nameni spoštujejo. In to bomo mm, naredili pri pre, prenosu zakonodaje, ki jo opravljamo skupaj z državami članicami. Opravljamo redno spremljanje, ehm, pri izvajanju zakonodaje, to je del naših nalog, potem, kar zadeva um, zaznavanje, da banke um, se skušajo upreti v prihodu novih akterjev na trg. To smo zaznali, v nekaterih primerjih je to res. Imamo veliko kontaktov z industrijo in uh, Um, bankami in uh, potrošniki. In povedati moramo, da se številne banke resnično pripravljajo na polno uh, izvajanje PSD 2. Um, skušajo prilagoditi svojo infrastrukturo in IT in um, obstaja veliko pogledov na to. Jasno pa je, da se trg pripravlja na te velike spremembe, do katerih bo prišlo v januarju 2018. Potem kratek komentar na to, kar se dogaja v Združenem kraljestvu. Jasno je, da smo za zanimanjem prebrali o delu eh, delovne skupine, odprte delovne skupine v Združenem kraljestvu. Imamo uh, stike z številnimi deležniki in akterji in um, ti so zelo dinamični, zrasti v Združenem kraljestvu. Potem možnost, da bi imeli nek organ za uh, TTP, to ni bilo zapisano v besedilu. Uh, moja prva reakcija bi bila, da bi bilo morda pametno se osredotočiti na pravilni prenos prve uh, ravni um, in um, tudi vseh smernic uh, eh, EBE in to je treba še proučiti. Potem pa še um, odgovor gospe Infeld o SEPI. Komisija trdo dela na tem, kot se spomnite. Smo rok prestavili z februarja 2014 na avgust 2014 in sedaj pomeni, da smo že skoraj dve leti zamujemo z izvajanjem sepe. Zakonito so vse države članice usklajene, prihaja pa veliko pritožb strani državljanov, ki se soočajo z težavami, z um, neposrednimi dolgovi in odgovorili smo z desetimi pilotnimi projekti v desetih državah članicah, torej smo v fazi pred kršitvijo in tukaj smo zelo uč mm, učinkoviti, uh, zlasti v štirih velikih državah članicah, iz katerih prihaja največ pritožb štiri velike mm, države eh, evroobmočje in povedati moram, da nismo prejeli nobenih novih pritožb in zato se nam zdi, da so se oblasti v zadnjih 12 mesecih eh, potrudile in eh, so nam prijavile uh, torej ustrezen organ, Če pa vas zanima še kaj več, vam bom več informacij predal bilateralno. Najlepša hvala tudi za te odgovor. In eh, tudi za odgovore kolegici Intfeld. Upam, da je zadovoljna z odgovorem, sedaj lahko s tem zaključimo. Najlepša hvala predstavnikom komisije uh, Andreji in za, za odgovore na to zelo pomembno temo. Najlepša hvala, sedaj bomo prekinili in znova začeli ob 11.45, ko bomo imeli glasovanje.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

dear colleagues. Drage kolegice in kolegi, prosim sedite na svoje mesta, da lahko začnemo z glasovanjem. And I would ask you... Prosim vas, da najprej opravimo preizkus. Sedaj glasujmo za preizkus, da vidimo, ali naprave in vaše kartice delujejo. Nekateri morate še glasovati. Dobro, odlično. Preizkus ste prestali. Sedaj pa lahko začnemo s prvim poročilom Dariusa Rozataja. Obvezni avtomatični izmenjavi podatkov na področju obdavčevanja. Predlog spremembe 78 do je za, do je proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81, kdo je za, kdo je proti, bomo preverili. Predlog spremembe 81 ali amadma 81. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 81. 84 za, proti. Ponovno bomo preverili, amadma 84 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 85 za, proti, zdržani, zavrnjen. 85 šestinosemdeset za, proti vzdržani, zavrnjen. Sedeminosemdeset za, proti vzdržani, nekateri ne dvigujete rok, zato bomo preverili elektronsko. Kaj glasovanja? Sprejet. 88 za, proti, vzdržani, preverjamo. 88 ima dva. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 89 za, proti, zdržani, zavrnjen. 92 za, proti, zdržani, preverimo, čeprav mislim, da je zavrnjeno. One EPP too many. En ELS glas preveč imamo. OK. Closed. Konec. Zavrnjen. 90 za. Proti vzdržani zavrnjen. 91 za. Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis A za. Proti vzdržani zavrnjen. Sprejeto predlog spremembe 96 za, proti, zdržani. Bomo preverili 96. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Za en glas. 97. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? Preverjamo 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 98 za, proti, zdržani. Preverjamo 98. Konec glasovanja sprejeto. 99 za, proti, zdržani, sprejeto. 100 za, proti, zdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Za en glas. Predlog smenjen B101 za proti, zdržani, zavrnjen. 102 za, proti, zdržani, zavrnjen. 103 za, proti, zdržani, sprejet. 107 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo, okej. Okay. vote is Konec glasovanja. Zavrnjen. Se opravičujem, sem mislil, da je les glasuje za. 108 za, proti. Preverjamo. Reject. Zavrnjen. 109 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 110 za. Proti. Preverjamo 110. Colleagues to Konec glasovanja. Zavrnjen. 111 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, zdržani. Treba je preveriti. FTD, dvigujte roke. Sicer bo vedno treba preverjati glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 113 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 113. emadma. Glasujemo. 113. Konec glasovanja. Zavrnjen. 114 za, proti, zdržani. Bomo preverili, ker premalo roke digujete. Konec glasovanja. Zavrnjen. 115 za, proti, zdržani, zavrnjen. 116 za, proti, preverjamo. Close. Konec glasovanja. Zavrnjen. 117 je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis B, prvi del, do je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, za, proti vzdržani sprejeto, 121, ne, predlog snembe 6, se upravičuje predsedujoči za, predsed, potem proti sprejeto. 122 za, proti, zdržani, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 123 za, proti, zdržanoj, sprejeto. 124 za, proti, zdržanoj vzdržani, zavrnjen, 125 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, 125, konec glasovanja, zavrnjen, 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 125. 128 za, proti. Preverjamo 128. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 129 za, proti, zdržani. Glasujemo, preverjamo. konec glasovanja zavrnjen sto trideset za proti vzdržani zavrnjen preverjamo Vote is open. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 131 za, proti, zdržani, zavrnjen. 132 za, proti, zdržani, sprejeto. 137 za, proti, bomo preverili. 137, glasujemo. 137. Konc glasovanja. Zavrnjen. 138 za, proti, zdržani. Preverjamo. Konc glasovanja. Zavrnjen. Zaradi enega zdržanega glasu. 139, da, za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Proti. 140 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Preverjamo. Glasujemo. Sorry, I saw EPP on minus. Ah, ELS sem mislil, da ste proti, ampak ste se kasneje šele oglasili. Thank you, Marcus, but you raised an after, so symptom. Okay, uh, what is closed? Konec glasovanja, sprejeto. 141 za, proti, zdržani, preverjamo. Closed. Konec. Zavrnjeno. 142 za, proti, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Petnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Ne, sprejeto se popravlja predsedojoči. 17, kdo je za? proti. Glasujemo, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D za. Proti sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti. Ponovno preverjamo. Treb, morali bi ga zavrniti, ampak. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37, ne, 38, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 40 za, proti, vzdržani, preverjamo. It's rejected, but let's see. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjen. 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, preverjamo. 42 je manj dva, glasujemo. Votis. Konec glasovanja, zavrnjeno kompromis F za, proti vzdržani za sprejeto, amadma 45 za, proti, preverjamo, glasujemo. E Eni e LS je preveč, konec glasovanja, zavrnjeno, za en glas. Eh, predlog spremembe 46 za, proti, zdržani, zavrnjen, 47 za, proti, preverjamo. Amandma 47, glasujemo. Oh, yeah. Well, adopted. Sprejet. Compromise G in favor kompromis G za proti vzdržani sprejeto, kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 60 za proti vzdržani preverjamo. No, PPS and the against. Two colleagues to vote.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 vote is closed rejected konec glasovanja zavrnjeno 62 za proti zdržani preverjamo glasujemo vote is closed konec glasovanja zavrnjeno 63 za proti vzdržani. Ajde, ne vidim. Torej bomo spet preverjali. So Ajde, again, so sounds going to be rejected. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 64 za, proti, preverjamo, 64 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 65 za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. 65. Vote is closed. Konec glasovanja ponovno izenačen rezultat in zavrnjeno 66 za proti preverjamo 66 <laughs> eh. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zelo tesno. Glasovanje. 69 za, proti. Preverjamo, 69 glasujemo. Closed. Konec glasovanja, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, preverjamo 70, glasujemo. Hitreje bi bilo, če bi neposredno elektronsko glasovali. Closed. Konec glasovanja, zavrnjen. Amandma 3, ne? 71 za, proti, zdržanje zavrnjeno. 72 za, proti, preverjamo, 72 glasujemo, Konec glasovanja. Zavrnjeno. 73 za. Proti. Preverjamo. 73. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 za. Proti. Enaka večina. Proti sprejeto, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto, 67, 68, obeh moramo poimensko glasovati. 67 najprej, glasujemo. Vote is closed. Rejected. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa 68 ima dva. Ponovno poimensko glasovanje glasujemo. Sekretariat is telling the... That sekretarjat mi pravi, da nista edan, identično enaka. Torej, prosim, glasujemo še enkrat. 68. amandma. Glasujemo. Nekdo ni oddal glasu, ampak konec glasovanja. Zavrnjeno. 133, Za? Proti? Zdržani? Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Ne. Brezpredmeten. Ah, it's not written, so 135, then... 135 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo. Dobro, 135 je amandma, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 134 za, proti, zdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjeno, 136 za, proti, zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o dopolnjenem besedilu, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, nihče ni proti, 11 držanih. Sedaj glasujemo o celotni zakonodajni rezoluciji. Glasujemo. Poimensko seveda. French. Please vote. Glasujte, prosim. One EPP too many. En glas ELS je preveč. Dobro. Konec glasovanja. 45 za, nihče se ni proti, 11 držanih. Sprejeto, čestitke poročevalcu Rosatiju. Sedaj gremo naprej. The draft report, uh... Osnutek poročila Jakoba von Weizsäckerja s priporočilom komisiji o virtualnih valutah. Kompromis A za proti vzdržani sprejet. IMKO 9 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis B za proti vzdržani sprejet. Kompromis C za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 16 za, ELE e za, proti, zdržani. Mislim, da je bilo zavrneno, ampak preverimo, glasujemo. Original political constellation, vote is closed. Konc glasovanja sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti zdržani. Sprejeto. Kompromis D za proti zdržani. Sprejeto. IMKO 5 za proti zdržani. Sprejeto. 69 za proti zdržani. Sprejeto. 70 za proti zdržani. Zavrnjen. Kompromis I za proti zdržani. Sprejeto. Kompromis F za proti zdržani proti vzdržani sprejeto, kompromis G za proti vzdržani sprejeto, 84 za proti vzdržani sprejeto, 85 za proti Preverimo. 85. Glasujete. Konec glasovanja sprejeto, 86 za proti, zdržani sprejeto, kompromis H, prvi del za proti, zdržani sprejeto, drugi del za proti, zdržani sprejeto, kompromis I za proti, zdržani sprejeto, kompromis J za proti, zdržani sprejeto, 101 za proti, proti zdržani. Preverjamo, preverjamo 101, glasujte. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis K za, proti, zdržani sprejet. Kompromis L za, proti, zdržani sprejet. Imko 14 za, proti, zdržani sprejet proti vzdržani sprejet. Uvodna izjava ena. Mislim, da lahko glasujemo v svežnju. Se strinjate, prav? Vse z izjemo predloga spremembe 3. Torej, se strinjate, da glasujemo v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis M za, proti, vzdržani sprejeto, 8 za, proti, vzdržani zavrnjen, imko ne, ja, imko 2 za, proti, vzdržani zavrnjen, predlog 9 za, proti, vzdržani zavrnjen, 10 za, pro, proti, preverjamo, preverjamo predlog smrembe številka 10, glasujemo. Konc glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti. Preverjamo 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z enim glasom razlike. 14 za, proti, zdržani, zavrnjen. 15 za, proti, zdržani, zavrnjen. 16 za, proti, zdržani, zavrnjen. 17 za, proti, zdržani, zavrnjen. 18 za, proti, zdržani, zavrnjen. 19 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 45 za, 1 proti, čestitamo poročevalcu. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu gospoda Stolojana. Mislim, da je naslov tega poročila najdaljši, kar smo ga kdajkoli imeli. Yes, uh, IFRS. Ocena mednarodnih računovodskih standardov te dejavnosti Fundacije za mednarodne kompromise z računovodskega poročanja. A. Za proti vzdržani sprejet. B. Z ustnim predlogom spremembe zelenih za proti Preverimo. Glasujemo. Konc glasovanja. Sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejet, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 50 za, proti, vzdržani, sprejet, 51 z ustnim predlogom spremembe za, proti, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 52 za, proti, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D. Prvi del za. Proti vzdržani sprejet. Drugi del za. Proti vzdržani sprejet. Kompromis E za. Proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 62 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejet, 62 za kont 11 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto, kompromis G za proti vzdržani sprejet, 66 za proti preverjamo, glasujemo. Preverjamo 66. predlog spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjen. H. Kompromis H, prvi del. Ne se opravičujem. Kompromis H z ustnim predlogom spremembe za, proti. Preverjamo. Glasujemo. Kompromis z ustnim predlogom spremembe. nekaj kolegov še ni glasovalo, konec glasovanja. Zavrnjen zaradi enega glasu razlike. Glasujemo o prvotnem kompromisu H za proti vzdržani sprejeto. 71 za proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani sprejet. Odstavek 10 prvotnega besedilo za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisija za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis J, A za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis K za, proti, vzdržani sprejet vzdržani. Sprejeto kompromis L za proti vzdržani sprejet. 81 za proti vzdržani sprejeto. 82 za proti vzdržani sprejet. 83 za proti vzdržani sprejet. 87 za proti. Preverjamo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom razlike 88 za, proti vzdržani sprejet, 89 za, proti, mislim, da je enaka večina, ampak dajmo vseeno preveriti, glasujemo. Konec glasovanja. Ja, zaradi enega glasu zavrnjen, 90 z ustnim predlogom spremembe poročevalca za proti vzdržani sprejet. 98 za proti vzdržani sprejet, 92 za proti vzdržani zavrnjen. Prvotno besedilo še moramo, ne, ni treba glasovati kompromis M za proti vzdržani sprejet kompromis N z ustnim predlogom spremembe in potem glasovanje po delih. Najprej torej, najprej glasujemo v prvem delu z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, lahko pa preverimo, da bomo gotovi. Prvi del z ustnim predlogom spremembe glasujemo. konec glasovanja, zavrnjen. Sedaj pa glasujemo v drugem delu. Nam ni treba glasovati v prvem delu brez ustnega predloga spremembe? Ne, torej drugi del. Drugi del za. Drugi del za. To je originalni prvotni kompromis, torej za, proti, preverjamo drugi del, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Potem imamo še tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. Četrti del za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 99 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis O za, proti, zdržani, sprejet. Sprejeto odstavek 18 prvotnega besedila za, proti vzdržani sprejet, uvodna izjava 1, prvotno besedilo za, proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 1, za, proti vzdržani sprejet, 2, ne, uvodna izjava 2, za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 2, za, proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava 3, prvotno besedilo za, proti vzdržani sprejeto, Uvodna izjava 3a z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava 4 do 11 prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto prvotno besedilo, uvodna izjava 13-14 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto, prvotno besedilo, uvodna izjave 15 za, proti vzdržani sprejeto, 15b z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto, prvotno besedilo, Vodna izjava 16-18 za proti vzdržani sprejeto, kompromis, kompromis P za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 12 za proti zdržani sprejeto, kompromis Q za proti zdržani sprejeto, predlog spremembe 16 z ustnim predlogom spremembo poročevalca za proti vzdržani sprejeto, kompromis R za proti vzdržani sprejeto, kompromis S za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 21 z ustnim predlogom spremembe poročevalca za proti preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis T za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis T A za proti proti, vzdržani, sprejeto, kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis UA za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis V za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, uvodna izjava je prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni v za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prv, uvodna izjava M, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako premenjen, spremenjenem besedilu, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja, besedilo je sprejeto, 52 glasov za, 5 vzdržanih čestitam poročevalcu. No, zdaj pa še zadnjo glasovanje, osnutek mnenja gospe Tremoze glede spremljanja uporabe prava unije za letno poročilo 2014. Kompromis AA za proti vzdržani sprejet. Kompromis A za proti vzdržani sprejet. Kompromis B za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet, 13 za, proti, vzdržani, sprejet, 14 za, proti, preverjamo 14, glasujemo. Close. Konec glasovanja, sprejet, 15 za, proti, proti zdržani zavrnjen, kompromis BA za proti zdržani sprejet, kompromis C prvi del za proti zdržani sprejet, drugi del za proti zdržani sprejet, kompromis D za proti zdržani sprejet proti zdržani sprejet. Kompromis E v dveh delih. Prvi del za proti zdržani sprejet, drugi del za proti preverjamo drugi del. Glasujemo. Thank you. Vote is closed. Is adopted. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Se pravi, čujem. EFD, ker se mi zdi za. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis F za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 38 za proti vzdržani sprejet. Preverjamo 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 39 za, proti, zdržani sprejet. Odstavek 6, prvotno besedilo, za, proti, zdržani sprejet. Kompromis H, za, proti, zdržani sprejet. Predlog spremembe 48 za, proti proti vzdržani sprejet, 49 za proti vzdržani sprejet, 50 za proti vzdržani zavrnjen, kompromis I za proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 55 za proti vzdržani sprejet, 56 za proti vzdržani sprejet vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog eh, kompromisija za proti vzdržani sprejet. 63 za, proti vzdržani. Glasujemo. Glasujemo preverjamo. Preverjamo predlog spremembe 63. Konec glasovanja, zavrnjen. Kompromis K za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak dajmo preveriti, glasujemo. Mislim. Konec glasovanja, sprejet, 71 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis L za, proti, vzdržani, sprejet, 78 za, proti, preverjamo, glasujemo. 78, sorry, 78. Preverjamo 78. Konec glasovanja, zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Roll call vote. Pojminsko glasovanje. Vote is closed. Konec glasovanja. 32 za, 24 proti, 4 vzdržani, sprejeto, čestitam poročevalcu. Sedaj pa lahko zaključimo. Naša se je zaključena naslednja seja, pa bo v ponedeljek, popovdne od 23. maja od 3 do 4 pol sedmih in potem še v torek, naslednji dan ob devetih zjutraj. Hvala lepa.